Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi. Začeli bomo čez eno minuto. Prosim, da zasedete svoje mesta.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 prekinjeno 19. oktobra. Zapisnik tega zasedenja smo že razdelili. Zanima me, če ima kdo kakšno pripombo k zapisniku. Če ni nobene pripombe, je zapisnik sprejet. Sedaj pa bi rad podal naslednja sporočila. Z velikim zadovoljstvom sem spremljal um, dogodek, zelo pomemben dogodek, ko so izpustili gospod Aung San Suu Kyi iz eh, domačega pripora. Ona je dobitnica Zaharove nagrade Evropskega parlamenta leta 1988, nažalost te nagrade ni mogla osebno prejeti. Rad bi vam sporočil, da sem že uradno povabil gospod Suki, da se odeleži eno od naših plenarnih zasedanj. 25. novembra bomo praznovali dan, mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ki ga je organiziral OZN. Zelo veliko žensk trpi zaradi nasilja vsako leto, vsako leto jih je več. Še posebej pa trpijo mladenke, ki, nad katerimi se izvaja obrezovanje spolnih organov. Radi bi izredno izjavili naše obsojanje, naše nasprotovanje in zato bomo to izrazili z rožnimi listnimi cvetovi že leta zagovarjamo kakršne, odpravo kakršnekoli vrste nasilja nad ženskami in deklicami. Španske oblasti so mi sporočile, da so nadomestili gospoda Hauregija Tonda z gospod Marijo Erigojen Perez. Svojim delom je začela 16. novembra letos. Presrčno dobrodošlico bi rad podal naši novi kolegici. V skladu z drugim odstavkom 3. člena poslovnika moramo preveriti njen mandat, če nima nihče nobene pripombe. Bo gospa Irigojen delovala v aktivnostih Evropskega parlamenta, takoj ko bomo potrdili njeno izjavo o kompatibilnosti njeni dejavnosti z mandatom Evropske poslanke. Ravno tako bi vam rad sporočil, da je skupini socialistov in demokratov pristopil gospod Ciprijantana Sesku, torej član te skupine od 15. novembra 2010. Ravno tako vas obveščam, da je gospod Pino Arlaki pristopil skupini socialistov demokratov Evropskega parlamenta od 18. novembra. Podpis zakonodajnih aktov v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Rad bi vam sporočil, da bova s predsednikom sveta v sredo podpisala 14 zakonodajnih aktov v skladu z zakonodajnim postopkom, v skladu z pravilom številka 74 Evropskega poslo, eh, poslovnika Evropskega parlamenta. Te akte boste videli zapisane v zapisniku. Tako si boste lahko ta seznam tudi pogledali. Sedaj pa spremembe v dnevnem redu. 18. novembra je bil dnevni red sprijet v skladu z pravilom številka 117 našega poslovnika. Torej, v ponedeljek so Pojšnje skupine predlagale, da bi črtali z dnevnega reda za ponedeljek poročilo gospoda Berlingerja. Gre za vidike civilnega, gospodarskega, družinskega, mednarodnega, zasebnega prava v akcijskem načrtu za uresničevanje štokholmskega programa. Jutri bomo torej glasovali o tem poročilu brez razprave. razprave o tem poročilu ne bo, jutri bomo šli kar na glasovanje. Vse politične skupine so potrdile ta predlog. Zato je ta predlog sprejet. Za torek nismo dobili nobenega predloga za spremembo. Gospod Šulc. Gospod predsednik, v torek imamo na dnevnem redu šest poročil in sicer kolege Matera o, pardon, kolegice Matera o uporabi globalizacijskega sklada za nizozemsko. Jaz sem se javil za besedo, zato ker se mi zdi, da ni pravilno, kako je eh, se eh, kolega Dola v zvezi s tem atakira v nizozemskem tiksu, eh, tisku. Eh, gospod Dol je o tem spregovoril in razmišljal o tem, ali ne bi tega eh, poročila eh, dali z dnevnega reda, ampak jaz mislim, da bi morali to poročilo pustiti na dnevnem redu, morali bi ga sprijeti in ta denar bi morali nakazati iz globalizacijskega sklada na nizozemsko drugič. Kolega je na konferenci predsedniki rekel, da če nimaš priložnosti, da sam odgovoriš na to in da daš lastno izjavo na to, potem je seveda potrebno razmisliti, kaj lahko na konferenci predsednikov rečeš. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je, Ne, ni Evropski parlament tisti, ki pravi, da se tu troši denar, to je del nizozemske vlade, ne celotna vlada. En del, ki stalno trdi, da se eh, brez pomena troši denar v eh, Evropskem parlamentu. Potrebno je vedno znova povdariti, da zelo zavestno uporabljamo ta denar in s tem eh, financiramo zelo pomembne projekte. Sprejetje teh poročil kaže,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 Vse v zvezi z uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije bo predmet razprave jutri in o tem bomo tudi glasovali. Tukaj ni nobene spremembe. Sedaj pa gremo na sredo. Skupina GUE, Nordijska zelena levica. je prosila, da bi glasovali o predlogih resolucije v zvezi z Zahodno Saharo, tokrat in ne na decembrskem plenarnem zasedanju. Gospod Ferreira bo predstavil ta predlog. Najlepša hvala, gospod predsednik. Razmere v Zahodni Sahari so zelo resne. Zato mislimo, da je prav, da podamo izjavo. Dejstev ne moremo spregledati, te imamo pred seboj. Videli smo veliko podob uničenja eh, taborišč v Zahodni Sahari. Vemo, da je prišlo do smrtnih žrtev, do ranjenih, vemo, da je prišlo do veliko izginulih oseb in vemo, da so maroške oblasti izgnale ljudi iz eh, tega taborišča. To se je zgodilo tudi z eh, pensanci Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, um, predstavnike nevladnih organizacij, novinarje in tako dalje. Tega ne smemo dopustiti. Sedaj moramo zagovarjati naše stališče. Če tega ne storimo, potem bomo so krivi za to dejanje. In mislim, da to ne bi bilo v skladu z našimi načeli, ki jih zagovarjamo v Evropskem parlamentu. Zato pozivam vse vas, <clears throat> da podprete predlog za glasovanje o resoluciji o Zahodni Sahari. Najlepša hvala. Bi kdo je torej za ta predlog? Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da so njihovi razlogi dobri in utemeljeni, zato podpiram ta predlog. Bi kdo rad izrazil svoje mnenje proti? Gospod Šulc. Predsednik. Gospod predsednik, jaz prosim kolego Ferrera, da posluša. Na konferenci predsednikov in v pripravi konference predsednikov smo zelo intenzivno razpravljali o tej temi. Za mojo politično skupino bi hotel reči, da smo zelo zaskrbljeni, kaj se dogaja v Zahodni Sahari. Če držijo slike, ki smo jih videli, potem je potrebno ne samo imeti resno uh, razpravo, temveč tudi nekaj narediti. Torej, moramo resno nekaj narediti. Če pa to hočemo, pa pomeni, da bi razpravljali o teh dogodkah. Marok Roški minister za zunanje zadeve je rekel, da bo prišel v odbor za zunanje zadeve. E, torej, on bo prišel v Evropski parlament. Jaz mislim, da bi morali mi to izkoristiti, da prihaja prvič, da ga soočimo s kritiko in počele potem, e, da sprememo resolucijo. Jaz mislim, da je to dosti bolj resno, e, kot če bi zdaj e, sprejeli resolucijo, pa ga šele potem poslušali. E, jaz mislim, da je boljše, mogoče, da sprememo resolucijo v luči tega, kar nam bo povedal maroški minister za zunanje zadeve. Meni se ti to bolj resno in jaz mislim, da bi bilo mogoče dan danes opovdne riti do soglasja med vsemi političnimi skupaj. Najlepša hvala. Glasovali bomo. Kdo je za ta predlog? Da. Torej, sprejmemo predlog gospoda Ferreri. Kdo za? Kdo je proti? Preverili bomo. Glasovanje bomo preverili elektronsko. Izvolite. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. predlog je sprejet 156 glasov za. V skladu s predlogom gospoda Ferreire bomo o tej resoluciji glasovali ta teden. Glasovanje bo v četrtek. Časovni roki pa so naslednji. Pozor, prosim. osnutke za resolucije lahko predložite do jutri opoldne, torej v torek 23. novembra ob 12. opoldne. Kar zadeva predloge sprememb in skupnega osnutka za resolucije, je časovni rok v sredo ob 12. torej opoldne, v sredo 24. novembra ob 12. opoldne. predloge sprememb za skupni osnutek za resolucije, pa eno uro kasneje, torej v sredo 24. novembra ob enih popovdne. Ponavljam, glasovali bomo v četrtek. Za četrtek nimamo predvidene nobene sprememb, torej s tem je dnevni red spred. Izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolege, bi rad nekaj vprašal. V četrtek imamo nujno razpravo o Tibetu in zdi se, da želi Kitajska želi usiliti kitajščino v Tibetu. Mislim, da je to problem, o katerem bi morali razpravljati na plenarnem zasedanju in sicer v prisotnosti gospe Ashton. Ne gre samo za nujno zadevo, gre za to, da Kitajska v tem trenutku v Tibetu izvaja svojo temeljno politiko in to presega samo neko nujno vprašanje. Seveda, če želi večina, da se o tem govori kot o nujni temi, dobro, vendar, ker vem, da decembra dnevni red ni tako zapolnjen, predlagam, da o tem organiziramo razpravo, pripravimo resolucijo, da se o tem pogovorimo skupaj z gospod Ashton. Pogovoriti se je treba o tem, kakšno politiko Kitajska izvaja na kitajskem in o jezikovni politiki. Hvala. Na konferenci prevodničoncih. Ja. To mm, bomo predložili na konferenci predsednikov. Vi kot predsednik skupine, gospod Kombendik, lahko ta predlog predstavite.